Bueno. Sí, también. Queridas amigas y queridos amigos. Drage prijateljice in prijatelji, nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in potrjena besedila so na voljo vsem. Nihče ne želi besede v zvezi s tem, tako da lahko to dokončno potrdimo in sprejmemo, govorimo o včerajšnjem zapisniku. Prva točka na dnevnem redu pa je zdaj razprava o enem najpomembnejših področji, o katerem